Izmenjava mnenj bo potekala v sredo 12. julija in se bo začela ob 10.30. V okviru zasedanja konta bo potekala tudi javno posvetovanje glede evropskega sistema za sledljivost in varnostne oznake 13, od 13. do 16. glede direktive o tobačnih proizvodih in vsi ste lepo povabljeni na ta dogodek. Potem, glede skupne izvenjave Envi in Deve, glede centra za usklajevanje mnenje nujnega oziva, bo tekalo skupni sestanek in tudi skupna predstavitev s kontom glede posebnega poročila računskega sodišča, glede mehanizma za civilno zaščito, glede mehanizma za odzivanje na izredne razmere in katastrofe zunaj Evropske unije člani, predvsem tisti, ki so sodelovali pri obisku Centra za usklajevanje nujnega odziva Maja, so lepo povabljeni, da se odeležijo tega dogodka in sicer v sredo 12. julija ob 9. Skupna izmenjava med Envi in Deve bo potekala z Gedi Eko. Glede delovanja tega centra za usklajevanje nujnega odziva Rezultati javnega posvetovanja in analize so že bili pripravljeni in bodo obravnavani na sestanku za usklajevanje glede centra za usklajevanje nujnega oziva septembra. Na to bo potekala še nadaljna izmenjava mnen med odborom KONT, med ENVI in DEVE, glede posebnega poročila računskega sodišča, kot sem omenila prej prej glede mehanizma Evropske unije za civilno zaščito. Izredno zasedanje med Envi in ITRE bo potekalo v ponedeljek 5. septembra od pol enih naprej v Strasburgu, zato da bi lahko razpravljali o predlogih sprememb, ki se nanašajo na upravljanje energetske, Evropske energetske unije. 20 eh, jezikov eh, je na voljo pri tolmačenju. Dosje o tem sestanku pa je na voljo tudi v elektronski obliki. Če ne bo ugovorov do konca sestanka, potem bo zapisnik eh, sestankov 3. in 4. maja sprejet. Zdaj pa lahko gremo na prvo točko na današnjem dnevnem redu. Gle za skupna pravila na skupnem trgu za energetiko, za prenovitev. Gle za osnutek eh, mnenja in eh, poročevalec je gospod Poc. Izvolite. Uh, indeed, Morning, Najlepša hvala, predsednica, in eh, lep pozdrav vsem skupaj. V preteklih 20 letih je, se je energetski sektor v Evropski uniji močno spremenil. Trije svežnji so bili sprejeti, ki so se nanašali na proizvodnjo energetske. Eh, električne energije, na distribucijo, potem smo imeli direktivo o podnebnih ukrepih in eh, zaradi tega je prišlo tudi mož, do močnega znižanja toplogernih plinov in povečanja obnovljivih virov energije in do povečanja energetske učinkovitosti. Oktobra so bili sprejeti sklepi sveta glede energetske poti naprej do leta 2030. Pariški sporazum je na to potrdil, da bo Evropska unija tudi vodilna na področju obnovljivih virov energije. Vzpostavitev vzdržnih energetskih sistemov pa zahteva dosleden pristop in zaradi tega se je komisija odločila, da bo pripravila predlog za Evropsko energetsko unijo. Eden izmed predlogov se nanaša na nizkooglično gospodarstvo in uh, zadeva tudi oblikovanje ustreznih trgov z električno energijo. Gre za povečanje konkurenčnosti celotnega električnega sektorja. Sektor mora postati bolj fleksibilen, zato da bo lahko se odzval na povečane potrebe tako da bo lahko postal bolj decentraliziran in uh, upošteval tudi obnovljive vire energije. Delež električ, porabe energični, električne energije se je v zadnjih desetih uh, letih povečal iz deleža 44 odstotkov pred desetimi leti na 83 odstotkov v letu 2015. Električna energija je sedaj stroškovno učinkovita in včasih celo cenejša kot fosilna goriva. Proizvodnja električne energije zaposluje več kot milijon ljudi v Evropi in privlači več naložb kot drugi sektori. S tem se se je za 16 milijard evrov eh, zmanjšal tudi uvoz fosilnih goriv in to je kar znatna številka. Električna energija ima pomembno vlogo tudi pri zagotavljanju varne oskrbe z energijo. Pri trgu električne energije bi morali upoštevati tudi nove akterje na trgu, naprimer, ko gre eh, za energetske združevalce ali lokalne energetske skupnosti. Kljub novim eh, akterjem pa je treba razmisliti o varnosti oskrbe. O Pogosto pomankljivosti na trgu odpravljamo samo prek nacionalnih ukrepov, vseeno pa operaterji potrebujejo enotna pravila za to, da bi okrepili konkurenčnost in zagotovili, da je oskrba z energijo v vsakem trenutku varna, ne da bi pri tem zamajali delovanje trga. Zato potrebujemo fleksibilen regulativni okvir. Dva predloga se nanašata na prodajo na debelo To je uredba in direktiva, ki se ukvarja s prodajo na drobno. Tako naj bi na novo oblikovali trg električne energije. Koordinatorji odbora Envi so se odločili, da bodo pripravili mm, mnenje samo glede direktive in zaradi tega se bom v svojih prispevkih danes omejil tudi sam, samo na direktivo. Glede na to, da se ta svežen nanaša tudi na uredbo, pa bomo, upam, da danes na sestanku koordinatorjev imeli priložnost tudi, da pripravimo predloge sprememb na ta zakonodajni akt. Mislim, da bi to lahko bilo zelo koristno. Nasplošno pa pozdravljamo predlog eh, komisije, glede na to, da je sedaj obratov za obnovljive vire energije, če dalje več. Pozdravljamo vzpostavitev enotnih pravil in eh, pravil glede vključevanja obnoljivih virov energije v sistem dobave električne energije. Ta zakonodajni predlog upravičeno končnega odjemalca obravnava kot osrednjega akterja. Tako se želi zagotoviti enake pogoje za udeležbo obnoljivih virov energije na trgu. S tem želi okrepiti tudi medregionalno sodelovanje. Cilji evropske politike glede energije bomo s tem lahko dosegli, vendar pa bo morda treba spremeniti zakonodajo glede določenih sektorjev. Treba je razmisliti o prenosu bremena na končnega odjemalca. Več pozornosti bi morali nameniti tudi zagotavljanju varnega delovanja trga, kar pomeni, da je treba seveda kot glavni predpogoj zagotoviti enake konkurenčne pogoje. Gre tudi za nov okvir na ravni Evropske unije in na ravni držav članic. Tako bi lahko k sodelovanju prideli, pritegnili druge akterje, nove akterje, kot so naprimer razdruževalci in um, lokalne energetske skupnosti. Obenem pa ne bi smeli diskriminirati drugih akterjev. Varnost oskrbe ne sme biti na drugem mestu. V vsakem trenutku je treba se vzeti pristop od spodaj na vzor, ki bo izviral iz držav članic, kajti drugače nam bo spodletelo. Predlagal sem približno 25 predlogov sprememb v, in eh, Mislim, da bomo skupaj s poročevalci v senci lahko pripravili tehnične pripombe, glede na to, da gre bo, tu bolj za tehnične dosje, ne toliko politične dosje. In mislim, da bomo lahko prišli do čim boljšega kompromisa. In eh, ne na zadnje je ustrezno delovanje trga električne energije prednostna naloga pri oblikovanju Evropske energetske unije. Najlepša hvala. Najlepša hvala, sedaj pa bom dala besedo poročevalcem, se je najprej gospa Peti Kajnen. Najlepša hvala, hvala predsednica in najlepša hvala kolegu Pavlu Pocu za to, da je pripravil osnutek mnenja in hvala, da ste izpostavili glavne točke. Sama bi podarili, podarila nekaj točk, ki bi jih moral naš odbor eh, izpostaviti v svojem mnenju. Mislim, da je to usklajeno s splošnim stališčem parlamenta. Najprej vsi vemo, da se trg električne energije hitro spreminja, kar pomeni, da je treba si kot cilj zastaviti dekarbonizacijo trga električne energije do leta 2050. Kar pomeni, da bo treba povečati razpoložljivost obnovljivih virov energije. Poleg tega bo treba zagotoviti uporabo pametnih eh, omrežij, zato da bi izkoristili viške pri proizvodnji energije. In eh, morali bi zagotoviti tudi intervencije glede shranjevanja energije, ki je ključnega promena pri mm, energetskih nihanjih, ki izvirajo iz obnovljivih virov energije. To pa pomeni, da je treba obnovljive vire energije obravnavati kot prednost te os. Drugače se bomo znašli v situaciji, ko bodo obnovljivi viri energije eh, vedno na vrsti šele v drugi fazi. Kajti, kot vemo, je zelo težko prilagajati mm, zmogljivost proizvodnje tovrstnih obratov. Postopoma bi lahko sicer uvajali obnovljive vire energije, ampak to pomeni, da je treba istočasno postopoma prenehati z delovanjem starih eh, elektrarn na fosilna goriva, kar bo vplivalo tudi na cene energije. Kar pomeni, da ko dosežemo določeno stopno, je treba tomno proizvodnje, je treba odklopiti stare elektrane. Tako da je treba predvideti postopnost, najprej 20, 30 in na to 40 odstotkov. To so torej spremembe, ki jih je treba upoštevati, ko gre za prehod iz proizvodnje prek starih eh, elektrarn na fosilna goriva. Poleg tega je treba upoštevati vidik končnega odjemalca na eni strani in uh, proizvajalce, ki proizvajajo energijo iz sončnih celic, naprimer. Tudi te lahko zagotovijo veliko sredstv, veliko energije in predvideva se, da bomo iz malih sončnih virov lahko v prihodnje zagotovili kar 30 odstotkov potreb tako da bi morali obnovljive vire energije obravnavati kot prednostno us na trgu, ne da bi za nje predvidevali dodatne stroške, zato da bi spodbudili proizvodnjo malih proizvajalcev obnovljivih virov energije, recimo solarne energije. Potem bi se dotaknila še pametnih omrežij in pametnih števcev. Če nimate na voljo pametnih števcev, potem ne morete izkoristiti dinamičnih cen električne energije. In še nekaj, kar ni toliko povezano z električno energijo, gre bolj za politični poziv. Tu bi morali upoštevati povezljivost in superomrežja. Superomrežja so zelo zane, zanesljiva. Vendar pa, če ne bomo zagotovili visoko zmogljivih, eh, visoko napetnostih pametnih omrežij ne bomo iz, mogli izkoristiti napredka na področju električne energije. Na ta način eh, bi lahko prihranili kar 25 odstotkov, če bi prenovili naša omrežja. Poleg tega bi s tem lahko um, črpali energijo tudi iz spremenljivih verov. Torej, super omrežja, pametni števci in pametna omrežja, to je tisto, kar bi lahko vnešli v naše mnenje is Madame Rees. Najlepša hvala za Alde, sedaj gospa Rees. Thank you, Mrs. Chairman. Mrs. Pun Najlepša hvala, gospa predsednica. Spregovorila bom v besedu v imenu kolegice, ki je danes eh, ni z nami, je pa poročevalka v senci, tako da bom eh, podala njena stališča. Najprej kolegica pozdravlja Sporočilo komisije meni, da je to dobro izhodišče. Poleg tega se zahvaljuje tudi poročevalcu gospodu Pocu. Meni pa, da bi morali okrepiti naše mnenje. Najprej je treba doseči končne odme, odjemalce na nacionalni in lokalni ravni. Treba, morali bi razširiti možnosti, ki jih imajo na trgu električne energije. Pri tem bi morali pristojbine za porabo in distribucijo oblikovati na podlagi ustrezne stroškovne učinkovitosti, vključujoč vse deležnike. Kaj ti pristojbine za uporabo električne energije lahko omejujejo delovanje in razvoj to vrstnega poslovnega modela. Zaradi tega, ker to zmanjšuje spodbudo za samo proizvodnjo ali proiz porabo uh, na podlagi tovrstnega sistema. To velja predvsem za gospodinstva in mala podjetja. Drugič, okoljski gospodarski faktori morajo biti upoštevani tudi na dolgi rok, predvsem ko ocenjujemo neto stroške za vse tipe končnih odjemalcev. In ne na zadnje bi gospa Pinset rada podarila vlogo povezav To je ključni element na trgu električne energije, ne samo z vedika varne oskrbe, temveč eh, tudi zaradi tega, ker um, dosegajo ključne cilje glede uh, prijaznosti okolju in boja proti podnebnim spremembam. To lahko vpliva tudi pozitivno, ker zagotavlja prihranke in zmanjšuje stroške za končne odjemalce. Kolegica bo pripravila tudi predloge sprememb in se veseli nadaljnega sodelovanja s poročevalci v Senci. Najlepša hvala, gospa Kilonen. <clears throat> Najlepša hvala za besedo. In najlepša hvala tudi poročevalcu. Njegovo mnenje je zelo kakovostno. Glede trga električne energije lahko povem, da, bo, da bi tudi sama predlagala več predlogov sprememb, ki se nanašajo na energetsko učinkovitost in na inovacije na področju električne energije. Izpostavila bi naložbe, ki jih potrebujemo za nadaljne raziskave. Treba je zagotoviti dodatne finančne spodbude Evropske unije. Obenem bi se, pri tej, eh, pod, bi se morali pri tej podpori osredotočati na nizkooglično proizvodnjo energije. Obenem bi omenila še vprašanje odpadkov. To se nanaša na krožno gospodarstvo. Pri tej politiki je treba upoštevati različne gospodarske sektorje. Sektorje je treba motivirati, da sodelujejo, zato da se izpolnijo politični cilji sprejeti tudi na drugih področjih. Ko gre za proizvodnjo energije, se je treba vprašati tudi, kako je s hrambo energije kako je z razvojem hrabe energije, ki se proizvede prek veterne ali sončne energije. Pomembno vprašanje je tudi zagotavljanje varne oskrbe z energijo v Evropi. Kot ta zelo miroljubna poslanka bi rada izpostavila tudi element splošne varnosti. Evropejci sedaj pogosto opažamo tudi energetsko revščino. V moji državi sicer ne teče pogosto beseda o tem, ampak o tem razpravljajo države južne in vzhodne Evrope. Tam opažamo, da, ljudje, da si ljudje pogosto pravzaprav ne morejo niti več privoščiti oskrbe z energijo. Gre torej tudi za preučitev uloge državljanov za osveščanje državljanov, za spreminjanje njihovega razmišljanja in ravnanja. Zato se mi zdi pomembno tudi, da oblikujemo energetska omrežja in mislim, da zato potrebujemo sodelovanje na evropski ravni. Poleg tega bi rada spregovorila o dobavi energije kot o zagostavljanju storitve. Tudi promet recimo obravnavamo kot zagotavljanje storitve. In tudi pri energetskih trgih opažamo, da prihaja do premika in da sektor obravnavamo kot sektor, ki zagotavlja storitve. Tako da Menim, da je mnenje dobro in se veselim nadaljnega sodelovanja s poročevalcem in poročevalci v senci. Thank you, Madam Chair. Uh... Najlepša hvala, predsednica. V imenu zelenih pozdravljam osnutek mnenja gospoda Poca kot dobro osnovo, lahko pa bi unesli še dodatne izboljš izboljšave. Rad bi povdaril več elementov, ki se mi zdijo pomembni. Na ta način bi lahko izboljšali mnenje in bolje odrazili stališče našega odbora v skladu z našim mandatom. Strinjam se predvsem z gospod Petikajnen in tudi nekaterimi drugimi govorci pred menoj, ki pravijo, da bi morali zmanjšati izpuste CO2 in uh, omiliti podnebne spremembe. Tu gre za dva zakonodajna akta, ki bi lahko prispevala k doseganju tovrstnih ciljev. Pomembno pa se mi zdi, da bi temu mnenju dodali še nekaj pomembnih točk, naprimer, ko gre za mehanizme za zmogljivost ali pa za vprašanje, kako se odzivati na cilje, ki naj bi zagotovili boljšo integracijo obnovljivih virov energije na trg električne energije. V mnenju prav tako ne najdemo elementa, ki je v spredju Evropske energetske unije in to je državljan. Zato bi morali besedilo še okrepiti, ko gre za vlogo državljanov in za vlogo lokalnih energetskih skupnosti, kako lahko ti akterji prispevajo na trgu, kako lahko individualni veri se vklapljajo na trg električne energije. In tudi o prednostni distribuciji, ko gre za malo proizvodnjo, bi morali razmisliti. Tudi to bi morali podariti v mnenju. Poleg tega ne moremo od evropskih državljanov v prihodnje pričakovati, da uh, bodo imeli vlogo pasivnega porabnika treba je spodbojati aktivno potrošništvo. Morda nekatere skupine sicer eh, niso tako zainteresirane, da bi aktivno se udeleževale trg, na trgu električne energije, ampak ko gre za energetske združevalce ali energetske skupnosti, se mi zdi, da bi lahko ponovno preučili opredelitve operaterjev prenosnih sistemov in operaterjev distribucijskih sistemov treba je upoštevati njihovo vlogo na trgu energi, električne energije. Poleg tega bi morali podariti pametne tehnologije, predvsem pametne števce. Proaktivni potrošniki bi lahko torej na zahtevo prejeli informacije o obračunih. Tiste bolj aktivne potrošnike moramo opolnomočiti in spodbujati njihovo bolj aktivno ulogo, tudi kar se tiče tržnih cen. Potrošnikom moramo omogočiti, da so bolj dejavni na trgu električne energije. Mislim, da so bile to moje glavne pripombe. Upam, da bomo lahko dobro sodelovali in pripravili končno različico mnenja. Najlepša hvala, gospod Dornano. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala lepa za vaše delo, gospod poročevalec. Revizija te direktive glede notranjega trga na področju električne energije nas pominja na to, kakšni so naši cili na tem področju. V kontekstu krize, ki jo poznamo, se je jasno izkazalo, da potrebujemo uh, določanje cen. Uh, električne energije. Jasno je tudi, da uh, zaenkrat nismo mogli um, doseči uh, ustrezne oskrbe z električno energijo. In prav tako bi predlagala tudi predloge sprememb k temu besedilu. Glede uh, tega mnenja ima poročevalec prav, ko odpravlja enoten evropski format za podatke. Glede eh, dostopa do podatkov in postopka, eh, ki eh, temelji na nacionalnem formatu za nacionalne podatke, tu je nemogoče, da bi upeljali tako nesorazmerne stroške eh, za eh, upeljavo takšnega skupnega formata. Seveda je treba eh, omejiti um, višanje cen, um, končnih cen električne energije uh, in strinjam se s poročevalec tudi uh, glede tega, da uh, moramo dati v ospredje uh, rentabilnost zlasti pri um, hrambi. Eh, električne energije. To je povezano tako z kakovostjo storitev eh, v državah članicah eh, in po drugi strani to lahko vodi tudi v um, nižjo kakovost. Konkurenca je potrebna za inovacije, ampak konkurenca ne sme biti uh, edini cilj in ne sme um, škoditi interesom držav in potrošnikov. Grazie Presidente. Najlepša hvala, gospod Pedicini. Relatore per il lavoro uh, fin qui svolto. Di, di, di. Najlepša hvala, predsednica. Tudi sam bi se rad zahvalil pripravljavcu mnenja za upravljeno delo. Na področju električne energije smo vedno znova poskušali se odmakniti od eh, centraliziranega sistema in eh, vedno smo si želeli razmisliti tudi o možnostih za vključitev obnovljivih virov energije v električno omrežje. Sam bi izpostavil vprašanje čezmenjih povezav, kako lahko zagotovimo, da bo prišlo do čezmejne prodaje električne energije. Države morajo imeti možnost izbire, ali bodo električno energijo pridobile iz Francije, ki jo v večini proizvaja v jedrskih ali elektranah ali, v kakšnih, ali iz kakšnih drugih trgov. Treba je upoštevati tudi dejstvo, da je proizvodnja energije lahko sicer um, zelo poceni, recimo v Italiji, na to pa se električna energija z velikimi maržami na to proda končnemu odjemalcu. In to kaže na to, da so norme in standardi v različnih državah eh, različne. In lahko se zgodi, tako kot v primeru Italije, da italijanski državljani plašujejo najviše račune za električno energijo. Čeprav pravzaprav porabimo najmanj električne energije za njo pa plačamo največ. Tako da, ce, zaradi celotnega pristopa je sedaj prišlo do tega, da so potrošniki bolje seznanjeni s tem, kaj se dogaja. Zato morajo biti tudi računi za električno energijo bolj transparentni. To je torej moje stališče in upam, da bom s tem lahko prispeval k predlogu. Gospa Grostet, ali to drži? Izvolite. Si bo kumela. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Najprej bi povedala kolegi Pedičini, eh, da ne pozna situacije v Franciji. Francozi eh, imajo to srečo, da so cene električne energije eh, povsem razumne in dostopne. To se bo morda spremenilo, ampak zaenkrat to velja. Glede poročila. Čestitam poročevalcu, ki je eh, opravil eh, zelo eh, resno delo mm, na temi, ki je kompleksna. Trg električne energije mora biti veliko bolj porožen, kajti glede na to, da je treba vključiti obnovljive vire energije, vse to zahteva porožnost energije. Prav tako je treba upoštevati tudi dolgoročne signale, ki jih prejema trg in iz tega vidika bi lahko um, predlog komisije še okrepili z to dolgoročno perspektivo. Potrebujemo namreč predvidljivost in če ne bomo imeli teh dolgoročnih pogodb, potem dobavitelji eh, električne energije ne bodo eh, mogli organizirati svojega dela. Glede um, zmogljivosti uh, hrambe, uh, Ti so pomembni za zagotavljanje dobave električne energije in eh, morajo biti podvrženi določenim eh, kriterijem. Eh, komisija se je glede tega že izrekla, ampak mislim, da lahko na tem še bolj ustrajamo. Na to vprašanje regionalnih operativnih centrov. To se mi zdi dobra ideja, ampak moramo biti zelo previdni zato, da ti centri ne bodo posegali v možnost um, za upraviteljev um, eh, omrežja um, prenosa, eh, da bi uporabili ravnoteže njihovih sistemov. To pomeni, da bi analitske naloge lahko prenesli na te centre, zato da bi bili trgi bolj integrirani, kar vsi želimo, ampak vse operativne funkcije ne morejo biti prenešene, kajti sicer bomo ločili Eh, operativno odločitev od eh, odgovornosti. In to je zelo pomembna točka, moramo biti izjemno previdni in mislim, da bi na tem področju morali upoštevati nekaj pravil subsidijarnosti. Hvala. Uh, uh, Najlepša hvala. Naslednji pa je gospod Balco. Možda tarjalt Najlepša hvala za besedo. Potekala so že pogajanja o predlogih sprememb in izpostavljeno je bilo vprašanje subsidijarnosti. Tako mađarski kot avstrijski parlament sta podala utemeljeno obrazložitev in jo poslala predsedniku parlamenta nacionalna parlamenta ugotavljata, da prihaja pri teh predlogih do kršitev subsidijarnosti. Agencija za reguliranje električnih trgov bi lahko posegala v nacionalne pristojnosti. Lahko bi prišlo do izključevanja določenih akterov. Jo. Zaenkrat so bili za to področje pristojni nacionalni organi in zaradi tega ne razumem, zakaj ne bi bilo možno tudi v prihodnje, zakaj ne bi to področje ostalo v rokah držav članic. Potem bi izpostavil še vprašanje energetske mešanice. Posredno tu jemljemo možnost državam članicam za pristojnosti tako da gre tudi tu za kršitev in zaradi tega bi lahko prišlo tudi do izpustov 155 mg glikovega dioksida na kilovatno uro in to je meja, ki je elektrarne ne bodo mogle izpolniti. Tudi pariški sporazum je državam eh, naloži obveznost izpolnjevanja omenjenih okoljskih ciljev. Če države ne morejo izpolniti teh ciljev glede odprave elektrarna fosilna goriva, potem bi morale predvideti uporabo drugih virov energije in eh, menim, da bi morali te pariške okoljske cilje zapisati tudi v pogodbe. Na koncu bi izpostavil še to, kar izpostavi avstrijski parlament. Gre za lokalne energetske skupnosti, ki bi jih pravzaprav lahko obrali kot organ. In uh, v tej svoji novi vlogi bi imeli tudi določene nove pristojnosti. Imeli bi torej vlogo, ki bi jo pravzaprav prevzeli od nacionalnih organov, ampak država je tista, ki nosi odgovornost za zagotavljanje varne oskrbe z energijo. Ampak zdi se, da sedaj um, države članice ne bi imele več možnosti, da izpolnjuje to svojo nalogo. Hvala. Gospod Kaputo. Najlepša hvala. Najprej bi rad čestital Pavlu Pocu za izvrstno opravljeno delo. Popolnoma delujoč in dobro povezan električni trg je edino jamstvo za zagotavljanje varne oskrbe z energijo in za zagotavljanje stabilnih in nizkih cen. Na ta način bomo lahko na trg eh, pritegnili tudi obnovljive vire energije. In glede na to menim, da je predlog komisije dober, kot je dejal Pavel, je treba upoštevati potrebe trga in eh, upoštevati zadnji tehnični napredek. Obenem bi morali zagotoviti tudi vlogo končnega odjemalca na trgu električne energije, tako da bomo na koncu prišli do eh, zelenega gospodarstva, ki bo trajnostno. In eh, poleg tega moramo zagotoviti, da te zamisli potrošniku ne bomo usilili. Obenem bi se morali boriti proti energetski revščini, kar pomeni, da bi morali zagotoviti odjemalcu tudi vse potrebne informacije za to, da ustrezno izbere ponudnika energetske električne energije. In mislim, da je to v spredju evropske politič, energetske politike. Ključnega pomena je, da evropski okvir skupaj z nacionalnimi okviri omogoča udeležbo novih akterjev na trgu, recimo energetskih združevalcev ali pa energetskih skupnosti na lokalni ravni. Seveda pa je za nje treba predvideti jasna pravila. In na zadnji mi podal komentarje še glede poenostavitve vključevanja obnovljivih virov energije na trg in sodelovanja državljanov. Menim, da je treba to zagotoviti na učinkovit način način in sicer prek uvedbe pametnih tehnologij. Ne smemo pozabiti, da bomo zato potrebovali določeno obdobje prilagoditve, zato da bomo staro opremo lahko prilagodili novi. Hvala. Um, like... Gospod Ali. Pavel Pocas, rapoter. Najlepša hvala, predsednica, in najlepša hvala tudi Pavlu za delo, ki ga je opravil pri pripravi tega mnenja. Mislim, da je to mnenje ključno v tem trenutku, ker se nanaša na dele svežnja za evropsko energetsko unijo, omogoča nam premik eh, k bolj decentraliziranemu sistemu, v katerem bodo potrošniki postavljeni v spredje in eh, postali samo jedro Evropske energetske unije. Tako bodo lahko deloma nadzorovali in eh, vplivali na ponudbo in v povpraševanje. Do danes so te možnosti za potrošnika žal dokaj omejene. Mislim, da je cilj, ki ga je izpostavil poročevalec pravi in mislim, da bi ga lahko dosegli. Je pa nekaj točk, ki bi jih rada izpostavila, najprej z okoljskega vidika. Obnovljivi viri energije. Ključnega pomena je, da če želimo spodbojati obnovljive vire energije, če želimo, da aktivno sodelujejo na energetskem trgu, bi morali zagotoviti trgovino na čezmejni ravni. To je ključnega pomena tako za proizvajalce kot potrošnike. Tako da ne smemo misliti, da bo to koristno samo za proizvajalce, to je lahko koristno tudi za potrošnika. Sama prihajam z majhnega otoka in uh, ta predlog se mi zdi zelo dober za male države članice in majhne otoke, ki so bolj odvisni kot uh, morda večje države članice od čezmejne trgovine. Tako da je to ena izmed točk, ki bi jih rada še posebej podarila. Pavel je dejal, da je to povezano tudi s tesnejšo integracijo trgov in uh, za, z bojem proti odpravljanju razpršenosti trgov. Čezmejna distribucija je zelo pomembna. To sicer omenjate v mnenju, ampak eh, ta element bi lahko še ukrepili. Obenem se mi zdi dobro, da poudarjate varnost eh, oskrbe z električno energijo. Tudi ta element je nujno potreben, če želimo, da bo trg električne energije deloval ustrezno in nasplošno koristil končnim odjemalcev. Torej gre za uravnoteženje odgovornosti za zagotavljanje popolne uravnoteženosti energetskega trga. To je načelo, ki ga mora podpreti tudi naš odbor, čeprav smo odbor za okolje. Je pa res, da ta predlog lahko pozitivno vpliva na ohranjanje okolja in na izkoristek obnovljivih virov energije v državah članicah. Prav tako se strinjam, da bi morali zagotoviti, da tisti končni odjemalci, ki ne sodelujejo v lokalnih energetskih skupnosti, ne bodo prikrajšani. Vseeno pa je treba obenem zagotoviti spodbude za to, da bi odjemalci aktivno sodelovali na trgu električne energije. Treba jih je oponomočiti za to, da bodo lahko oni res tisti, ki bodo sooblikovali lokalne energetske skupnosti. Dobro je, da ste jasno podarili tudi ranljive potrošnike. Treba je zagotoviti ustrezne informacije za potrošnika, tako da bodo lahko sprejeli obveščeno odločitev. Pogosto potrošnik eh, se niti ne zaveda, katere informacije so na voljo, kolike, koliko energije potrošijo, kako jo lahko potrošijo na bolj učinkovit način. In takšne informacije bi lahko koristile tako potrošniku kot a, okolju nasplošno. Mislim, da je treba še, dal, še bolj povdaliti električno mobilnost. A, to je povezano z električnimi vozili in mislim, da bi lahko to mnenje, v tem mnenju omenili tudi ta element. Z našimi odločitvami bi morali spodbojati električno mobilnost v državah članicah. Hvala lepa. Komisija ima besedo. Dobro jutro. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Zelo smo zadovoljni z podporo, ki jo je poročevalec dal predlogu komisije in tudi za podporo tega odbora in tudi pozdravljamo cilj, da se da potrošnika v eh, ospredje pri energetskem prehodu. Eh, poročevalec je poskušal eh, opredeliti nekaj glavnih konceptov za vzpostavitev istih pogojev za nove akterje in kar je zelo pomembno, je, da se eh, ohranja tudi ustrezne cene eh, za potrošnika. Zato pozdravljamo tudi eh, definicijo situacije izrednih razmer. To je zelo pomembno za regulacijo cen. Kljub temu pa bi opozorili še na nekaj predlogov, ki so bili oblikovani in ki bi lahko vodili v uh, Eh, negativne učinke in ki ne bi ustrezno eh, zaščitile potrošnika ali eh, konkurenčnosti. Prvo se nanaša na nove akterje. Agregatori so bili danes večkrat omenjeni, so namreč zelo pomemben akter eh, na eh, strani eh, ponudbe in tudi zelo pomembni za prožnost, ki jo potrebujemo pri obnovljivih verjih obnovljive. Za enkrat tega še nismo ustrezno izkoristili in zato smo tudi um, ehm, upeljali določeno število predlogov. Razumemo iz predlaganega, da bi poročevalec eh, želel eh, predvideti eh, regulirano na nadomestila strani agregatorjev. In komisija je na začetku predlagala, da so agregatori odgovorni ne, ni deležniki pri tej odgovornosti oziroma pri uh, vzpostavitvi ravnotežja in uh, To je eh, še zlasti pomembno v obdobju, preden bomo tak eh, mehanizem vzpostavili. Ampak eh, plačila, ki presegajo to uravno teženje, pa ne smejo biti vključena, kajti ta ne odražajo dejanskih stroškov. Naprimer, Mm, malo verjetno je, da bodo eh, koristi nižanja eh, cen eh, ustrezno vključeni. In zato se mi zdi, da obstaja veliko tveganje, da bi takšno regulirano kompenzacijo določili previsoko in da bo to imelo negativne učinke. In zato smo te rešitve tudi odpravili torej ta regulirana plačila med agregatorji in dobavitelji. Drugo se nanaša na eh, stališče eh, sistemskih eh, operaterjev, ki so odgovorni za elektromobilno infrastrukturo in hrambo. To so nacionalni monopoli in, in z tega vidika tudi regulirani. In ti morajo ostati v pristojnosti držav članic. Ta uh, infrastruktura uh, in pa uh, eh, hramena infrastruktura bi se bolje razvijala v konkurenčnem trgu. In to bi koristilo tako energetskemu trgu in uh, vodilo bi tudi v bolj uh, gospodarsko učinkovito uporabo teh, um, teh obratov. operaterje distribucijskih eh, sistemov eh, bi eh, na ta način lahko bolj učinkovito delovali. In to bi bilo tudi jamstvo, da bi se ti distributerji osredotočili na glavne funkcije in da ne bi posegali v, v trg, kajti morajo ostati neutralni iz vidika trga. Na to tretje kar bi omenila, pa se nanaša na um, pristojbine pri menjavi operaterja. Nekatere države, Belgija, Francija in druge, uh, so prepovedale uh, to vrstne uh, stroške. Razumemo pa, da v predlogu bodo te države prisiljene v odpravo teh prepovedi in da bodo morali zopet upeljati eh, mm, določene um, pristojbine za to. In to bo eh, zopet omejilo eh, konkurenčnost na teh trgih, kjer imajo sedaj potrošniki možnosti, da zamenjajo operaterja brezplačno. Na to, glede energetske revščine, to je bilo danes tudi že večkrat omenjeno na tem odboru in pomembno je, da v predlogu, ki, ga, ki smo ga oblikovali, da najdemo ustrezno ravnotežje med um, razvojem trga in pa med uh, poštenim trgom uh, za uh, tiste, ki um, so energetsko prikrajšani. Zato smo predlagali določbo, eh, ki eh, omogoča potrošnikom, da so ustrezno obveščeni o alternativnih možnostih. In ta določba dejansko državam članicam omogoča eh, predvsej svobode pri določanju teh alternativ in tudi pri izvajanju teh alternativ. Določba ne določa, kako naj države članice financirajo takšne alternative. To je lahko del splošnega poračuna, naprimer v okviru socialne politike, ali eh, lahko se financira tudi iz drugih virov. Mi smo glede tega neutralni. Ampak, če se države odločijo, da bodo eh, te stroške porazporedile ehm, med celotnim prebivalstvom, potem bi bilo to možno. Sicer pa je mogoče, eh, da se iz tega izuzame tiste, ki so najbolj izpostavljeni energetski revščini, tisti, ki jim sledi odklop, naprimer ener električne energije. Ni pa e, smiselno, da najranljivejši plačujejo najviše račune za elektriko. Gospod Puč, hvala lepa. Rad bi samo omenil nekaj eh, vprašanj, ki so bila izpostavljena. Zahvaljujem se mm, predhodnim govorcem mm, za eh, njihove pripombe, ki so vse zelo pomembne. V vsakem primeru gre eh, za deljeno odgovornost za financiranje in ohranjanje teh mrež. glede um, varstva potrošnikom, seveda se s tem strinjam in glede stabilnosti eh, cen, eh, se tudi že veselim sodelovanja z vami, zahvaljujem se, da ste omenili tudi podporo inovacijam, tudi glede tega sem pripravljen z vami delati in eh, prav tako tudi na področju hrambe in hrambene infrastrukture. Energetska revščina je ena od glavnih eh, prednosti naše skupine in tudi na tem smo pripravljeni eh, sodelovati in skupaj delati. Ko je eh, bil ta koncept razvit, je bil tudi razvit v okviru dela naše skupine SND. Zeleni so omenili cilje Ne vem, v kolikšni meri je ta uredba oziroma ta direktiva eh, primerno mesto za eh, določanje ciljev, ampak eh, lahko o tem razpravljamo, lahko si pogledamo, če je mogoče te cilje tu tudi vključiti. Ampak moramo razmisliti o tem, v kolikšni meri je to smiselno kajti osredotočamo se na cilj in na uh, trg. In uh, kar se meni zdi pomembno, je, da se uh, zagotovi stabilnost, zanesljivost in odpornost vseh trgov. To bi moral biti naš glavni cilj. Na to bi se uh, navezal na uh, to, kar je povedala gospa Dornano, um, tehnološka uh, varnost, inovacije in um, tako dalje. In uh, druga kolegica je omenila uh, mehanizem zmogljivosti, ta mora biti dejansko uravnotežen. Ne želim delati na uh, področju um, uh, mehanizmov zmogljivosti, ki bi bila neka oblika prikritih eh, pomoči. To lahko podprem samo kot prehoden ukrep eh, pri prehodu iz eh, visoko oglične tehnologije na nizko oglične tehnologije. Ampak to ne sme biti prikrita pomoč. Zahvaljujem se za podporo gospoda, gospodu Kaputu in drugim in upam, da bomo lahko delali eh, na eh, udeležbi državljanov, kar je ena od naših eh, prednostnih nalog. In kratkoročen trg električne energije je prav tako pomemben za doseganje rezultatov. In ne nazadnje, bi omenil to, kar je povedala komisija. Najprej se zahvalim eh, za eh, vašo, vaše uvodno sodelovanje, ki je bilo plodno. Upam, da se bo to sodelovanje nadaljevalo. Glede primerjave eh, situacij in realnosti v državah članicah, kar ste omenili, to je osnova za eh, uravnotežen eh, pristop ne samo v starih državah članicah, temveč eh, tudi v tako imenovanih novih državah članicah. Razlike obstajajo tudi med severom in jugom, med vzhodom in zahodom in vse to moramo upoštevati. Menim namreč, da ne samo mi, temveč tudi komisija mora biti vključujoča in eh, to je zelo pomembno ne samo za parlament, temveč tudi za komisijo. Vaša naloga je vključevanje in ne, um, ne smemo se prepustiti tem centrifugalnim silam v Evropski uniji. Pripravljen sem na razpravo o modelih, Eh, pripravil sem na razpravo o tem, kako lahko določeni ukrepi vplivajo na realnost in na pogoje v državah članicah. Upam, da bomo lahko sodelovali na tem. Hvala lepa. Hvala lepa, spoštovani kolegi. 29. junija je eh, rok za ulogo predlogov sprememb po 11. Eh, in 6. novembra bomo o tem poročilu v odboru NV glasovali. Sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko dnevnega reda. To je poročilo gospe Konečne. Predlog sklepa sveta o sklenitvi sporazuma o spremembi Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč, sprejeti v Kigalju. Gospa Konečna ima besedo. Hvala lepa, uh, gospe in gospode, hvala lepa predsedujoča za besedo. Montrealski protokol o uh, substancah, eh, ki um, posegajo v ozonski plašč, je eh, plod. Uh, mnogoletnih razpravah med eh, različnimi deležniki vemo, da eh, je, se je Kitajska dolga leta upirala spremembam, ampak eh, kigalijski amandma bo um, veljaven s 1. januarjem 2019. To se nanaša tudi na uh, namen uh, držav, da uh, to čimprej uh, ratificirajo in eh, Evropska unija mora to pospešiti in mora spodbojati tudi eh, druge države, zlasti tretje države, da to storijo. Izjiv predstavlja tudi nova administracija v združih, eh, združenih državah in treba je florirane oglikovodike, torej HFC, tudi vključiti v ta seznam, zato da bodo tudi ti ustrezno um, vključeni v protokol, torej to najdemo v aerosolih, eh, penah in tako dalje. In uh, eh, florirani oglikovodiki se uporabljajo kot nadomestilo za klorofluorooglikovodike, uh, eh, ki uh, so prepovedani uh, z uh, uvedbo tega protokola. Ampak HFC, imajo tisočkrat večji potencial globalnega segrevanja kot oglikov dioksid, zato je treba čim prej omejiti uporabo teh snovi. Prva faza eh, je predvidena za 2019-2023 za eh, razvite države in eh, na to bodo druge države, torej države v razvoju, temu sledile v obdobju 2024-2028, ko bo zavrnjena poraba in proizvodna fluoriranih oglikovodikov, torej v obdobju 2024-2028. In Evropska unija bo s hitrim sprejetjem gigalijske spremembe pokazala, da se zavezuje k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in eh, na ta način uh, bomo uh, pokazali našo zavedo v resničevanju ciljev pariškega sporazuma. In države članice treba pozvati naj postopek ratifikacijo izvedejo po predvidenem časovnem razporedu in pozdravljam in odobravam sklep Velike Britanije, ki se kljub brexitom zavezuje sprejeti in ratificirati kigalijsko spremembo in upam, da bomo jutri o tem glasovali hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo poročevalcem v senci. Gospod Ferreja. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Naj začnem s eh, zahvalo gospe poročevalki eh, za delo na tem zelo pomembnem vprašanju. Na osemnajstem eh, srečanju podpisni smo trajalskega eh, sporazuma eh, v Kigaliju leta 2016 je bil eh, sprejet eh, protokol, eh, ki eh, ureja eh, izpuste substance, ki eh, vodijo v podnebne spremembe. Eh, moramo odpraviti uh, uporabo teh um, substanc, um, zato da bomo omejili vpliv na podnebne spremembe. To se je začelo že leta 2009 in nekaj ratifikacij je bilo od takrat že doseženih. Evropska unija se je zavezala ratifikaciji tega instrumenta e, tudi zato, da bo e, zgled državam v razvoju, ki bodo sledile in zato mora e, Evropska unija tu igrati res vodilno vlogo in ratificirati ta instrument čim prej. Eh, zlasti v okviru svoje energetske politike. To je še toliko bolj pomembno, to sporočilo Evropske unije, ker eh, združene države Eh, zaradi odločitve Združenih držav, da se omaknejo iz pariškega sporazuma. Zato je še toliko bolj pomembno, da Evropska unija in eh, Kitajska, da se ponovno zavežeta k ratifikaciji kigalijskega amantmaja in to čim prej. To je zelo pomemben korak v boju proti segrevanju ozračja in zato uh, mora biti uh, ta. Um, Amadma iz Kigalja čim prej eh, sprejet eh, in to eh, v okviru Eh, omejevanja eh, izpustov toprogretnih plinov eh, in tudi pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Ta, to ratifikacijo moramo doseči čim prej, kot je povedala poročevalka in upam, da bo ta hiša v celoti podprla to poročilo za to, da bo lahko do ratifikacije prišlo čim prej in da bomo lahko čim prej zaključili z delom na tem doseju, zato da bomo prišli besed, k besed dejanjem. Hvala lepa, gospa Dali. Govorim v imenu uh, Joe Linena, ki je bil um, poročevalec v Senci. Zahvaljujem se gospe Konečni. Uh, to poročilo lahko mi kot skupina v celoti podpremo. Ne moremo dovolj poudariti zlasti v teh dneh, eh, v kolikšni meri je eh, podnebje ključnega pomena za Evropsko unijo in za globalno skupnost. In eh, to izpostavljam zlasti zato, ker v zadnjih letih je Evropska unija zavezana k sporazumu na mednarodni ravni zavezi, da se HFC tudi vključilo v, v Montrealski protokol. E, in ta odbor in na to e, tudi plenarno e, zasedanje mora podpreti to poročilo, kajti na ta način bomo globalnim partnerjem dali jasen signal, da se še naprej borimo proti podnebnim spremembam. Montrealski protokol je zgodba o uspehu in Eh, Kigalijski um, sporazum je bil še en eh, pomemben menik eh, v našem boju za uh, zaščito našega planeta. Kigalijski uh, sporazum uh, je tudi konkretna posledica sporazuma iz Pariza, kajti um, prepoved HFC-ov bo uh, znižala uh, Eh, segrevanja ozračja za eh, pol eh, stopinje. Države članice morajo prevzeti svojo odgovornost za zmanjšanje eh, potrošnje teh eh, snovi. Države članice morajo eh, tudi ratificirati kigalijski amandma, zato da bo lahko čim prej stopil v veljavo. Evropska unija mora biti zgled in mora, se, mora odpraviti florirane oglikovodike čim prej, zato da bo zgled na mednarodni ravni tudi drugim. Pomembno je, da pokažemo, da je Evropska unija zavezana prehodu na uh, Eh, vzdržne eh, alternative, ki so izvedljive, eh, gospodarsko koristne in na ta način bo Evropska unija lahko ohranila svojo konkurenčnost na področju klimatskih naprav in podobnega. To je tudi zelo dober zgled za druge vidike podnebnih eh, eh, dejavnosti eh, in mi, socialisti in demokrati, lahko podpremo poročilo poročevalke in o njem bomo glasovali pozitivno. Nadaljujemo z naslednjo govornico v imenu Alde, gospa Ris. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Bom poskušala biti čim krajša in ne bom ponavljala tega, kar je bilo že rečeno. To je dosje, ki ni eh, sporen tudi za liberalce, ki jih danes eh, predstavljam. Bo to glasovanje pozitivno, brez kakršnih koli težav, brez eh, kakršnih koli amadmajev. V celoti podpiramo poročevalko. Um, pri teh zelo pomembnih uh, vprašanjih, uh, zlasti pri pozivu državam članicam, da čim prej ratificirajo ta amandma. Pred 25 leti smo začeli z Montrealskim protokolom uh, uvajati um, uh, ukrepe za zaščito ozonskega plašča in uh, ozonske plašče je že skrčil eh, za območje, ki ustreza eh, površini Indije. In eh, že 25 let govorimo o ozonskem plašču in njegovem krčenju in pred 25 leti smo bili v precej drugačni eh, situaciji, ampak zahvaljujoč Montrealskemu eh, sporazumu eh, smo lahko odpravili 98 odstotkov snovi, ki uničujejo ozonski plašč in taki galijski sporazum um, dodaja še eh, florirane oglikovodike, ki eh, če tudi ne, škodu, ne poškoduje neposredno eh, ozonskemu plašču, imajo učinek toplogrednih plinov, ki je 14 tisočkrat višji od oglikovih dioksidov. Lahko se samo veselimo, da je ta e, razširitev področja uporabe Montrealskega protokola e, takšna, da bomo lahko za e, pol stopinje znižali segrevanje ozračja in to ustreza 75 milijardam izpustov eh, CO2, eh, torej to predstavlja vse izpuste CO2 eh, Nemčije do leta 2050. To je povezano tudi z drugimi državami in z odločitvijo predsednika Trumpa, da se umakne iz vseh zavez in postavila bi vprašanje komisiji, če ima kakšne dodatne informacije s tem v zvezi. Hvala lepa, gospod Ekaut. Hvala lepa, gospa predsedojoča. In uh, gospo Auken uh, nadomeščam uh, danes, uh, ampak uh, tu uh, so stvari preproste, uh, se strinjamo, zahvaljujem se poročevalki za njeno poročilo, ki ga v celoti podpiramo. To je res zgodba o uspehu. Uh, o tem, kako evropska zakonodaja lahko predstavlja zgled za globalno akcijo in pomembno je, da to izpostavimo. To je um, eno od redkih zakonov o um, podnebni dejavnosti in to je imelo neposreden učinek eh, na um, naše delo in to je vodilo tudi v amandmajski galja lani. Nekateri sprašujejo, ali naj Evropa dela to ali ono, ali naj vodi ali ne. In eh, tu imamo primer, ko eh, vodilna Evropa predstavlja zgled za globalno akcijo. In ta, eh, če je ta globalni eh, eh, amandma v celoti uresničen, potem bo to lahko znižalo segrevanje ozračja za pol stopinje. In to je zelo pomembno. Pomembno je, da pokažemo, da lahko Evropska unija, če zgodaj poseže, veliko naredi. Če Evropska unija ne bi prevzela pobude, potem bi bila situacija v Kigalju drugačna. Imam samo eno vprašanje za komisijo. Ko bomo uh, Eh, ta amandma k Montrealskemu protokolu eh, sprejeli, eh, ratificirali in ko bomo uresničili na ravni Evropske unije kigalijski amandma, potem se bo pojavilo vprašanje licenciranja uvoza in izvoza znotraj kigalijskega amandmaja in vemo, da to v evropski zakonodaji še ni v celoti uresničeno in to je uresničeno samo za uvoz in brez sistema tema sledljivosti, ki je res potreben in zanima me, v kolikšni meri bo komisija lahko zagotovila, da bomo tudi ta del eh, kigalijskega amandmaja po hitri ratifikaciji, ki jo celoti podpiramo, lahko uh, zagotovili. Hvala lepa, gospod Eka, od gospod Pedičini. Grazie, predsednik. Mankijo, ringrazio la kolega. Hvala, gospod predsednica. Rad bi se zahvalil gospod Konečni za, za njeno delo. Montrealski protokol je prepovedal HFC in njihovo uporabo v hladilnikih, klimatskih napravah in tako naprej. E, to so nadomestile druge snovi, ki ne škodijo ozonu, ampak e, škodijo pa nižjim e, atmosferskim plastem. In te snovi so lahko tudi do tisočkrat bolj škodljive kot CO2. Ozonska plast je zdaj v boljšem stanju, ampak globalno segrevanje se pa poslabšuje. Zato je pomembno, da tisti, ki obravnavajo ozon, govorijo s tistimi, ki se ukvarjajo z globalnim segrevanjem. Zaenkrat ti dve skupini ljudi ne sodelujeta. Mislim, da tudi HFC lahko nadomestimo z drugimi snovmi, ki so na voljo in so tudi gospodarsko učinkovitejše. Naprimer eh, v klimatskih napravah in industrijskih obratih bi to lahko uporabljali. To predstavlja veliko priložnost in Evropska unija bi morala izkoristiti to priložnost. Na ta način bi lahko dobili možnost, eh, da postanemo vodilni na področju eh, nizkooglični snovi in obratov. Gospa Urnano, zahvaljujem se gospe Konečni za njeno predstavitev. E, Florirani oglikovodiki imajo hujši učinek kot CO2, zato bi bilo seveda dobro, da jih progresivno e, zmanjšamo in ukinimo. Tukaj bi rada povedala dve točki. Um, najprej bi rada spomnila na to, da bi plini uh, eh, HFC morali trajnostno nadomestiti CFC oziroma HFCFC. Te je prepovedal leta 87 Montrealski protokol, zato ker so um, slabšali ozonsko plast. Te pline smo potem nadomestili z drugimi, torej s floriranimi oglikovodiki, HFC, ki pa sami tudi predstavljajo grožno za planet. Uh, zato ker eh, prispevajo k globalnemu segrevanju. Kigalijska sprememba eh, želi eh, ukiniti tudi te pline, florirane oglikovodike, HFC. Te bi morali nadomestiti z drugimi alternativnimi plini, ki so bolj trajnostni in ki nimajo učinka tople grede. Kot pri drugih mednarodnih sporazumih, Eh, je tudi tukaj podpis in ratifikacija EU simboličnega pomena, ampak je pa vedno dobro, da eh, smo se o tem pogajali na ravni držav članic. Protokol eh, je podpisalo že 187 držav članic, tudi Evropska unija. In pri kigalijski spremembi gre torej za mednarodno sodelovanje držav, ki sodelujejo tudi pri Montrealskem protokolu. Hvala. Hvala. Gospod Owen, v imenu komisije. Uh, Hvala. Pozdravljeni vsi skupaj. Zahvaljujem se poročevalki za njeno poročilo. To poročilo je bilo zelo hitro in učinkovito pripravljeno in je privedlo tudi do jasnih zaključkov. Mislim, da nam bo pomagalo na poti do hitrega zaključka tega dosjeja, do hitre ratifikacije. Upam, da bo sklep končal svojim delom že zgodaj jeseni, tako da bo Evropska unija v stanju, da svojo ratifikacijo vloži čim prej. Kot veste, države članice postopajo z različno hitrostjo, ampak upamo, da bodo na koncu vse opravile svoje delo in da bomo zaključili delo na tem področju do roka januarja 2019. Nekaj vprašanj so postavili kolegi. E, pri prvem gre za odnos ZDA do tega protokola in pa do te spremembe. Iskren odgovor na to vprašanje bi bil, da so uh, oni bili vodilni, torej v ZDA so bili vodilni, predvsem John Kerry si prizadeval za to, ampak stvari so se spremenile. Uh, Zaenkrat pa nimam dokazov, da bi se pravi odnos eh, ljudi, ki se na terenu s tem ukvarjajo ali pa politikov, da bi se bistveno spremenil. Videli bomo, kakšne so stvari, ko bomo imeli čez nekaj tednov v Bankovku naslednje srečanje, ampak eh, zaenkrat eh, nismo zaznali nobene spremembe v pristopu ljudi, s katerimi smo imeli stike. Potem, kar se tiče izvajanja tega amandmaja, Evropska unija je v dobrem položaju, da izpolni vse zahteve iz tega mandmaja. Trenutna uredba, o kateri se govori na tem področju, že velja. Potem, kar se tiče poročanja in licenciranja, tukaj smo morali izvesti v sistemu poročanja nekaj sprememb, zato da smo se prilagodili zahtevami iz tega amandmaja, prilagodili smo svoje pravi, svoja pravila pri izdajanju licenc, pa kot verjetno veste, protokol ne definira točno, kakšen je sistem licenciranja. In mi menimo, da naš sistem kvot, eh, eh, da se je malo spremenil, spremenil se je sistem poročanja, ampak še vedno naš sistem eh, izpolnjuje vse zahteve, ki jih nalaga protokol. Hvala. Hvala. Še gospa Konečna za zaključek. Če želite kaj pokomentirati, izvolite. Děkuji kolegům za debatu a pevně věřím, že zítra vhle. Rada bi povedala samo to, da se kolegom zahvaljujem za razpravo. Res verjamem, da bomo jutri dosegli dober soglasen rezultat in da bomo jasno pokazali državam članicam in pa celotnemu svetu naše stališče. Hvala. Naj vas spremljam spomnim, da je danes o petih rok za vlaganje predlogov sprememb, glasovanje pa bo jutri. Na plenarnem zasedanju bomo verjetno glasovali julija. Zdaj pa naslednja točka. Onesnaževanje zraka na velike razdalje prek meja za zmanjšanje zakisljevanja, eutrofikacije in prizemnega ozona. Sama sem poročevalka za to temo in naj jo na hitro predstavim gre za predlog sveta. Kot uh, vsi veste, smo razpravljali o direktivi o nacionalnih eh, mejah za emisije. Ehm, čistoča zraka bistveno vpliva na človeško zdravje in zato, da bi izboljšali kakovost zraka, Eh, imamo tudi eh, komisijo pri Združenih narodih in države članice so tukaj delale skupaj z regijami. Leta 1979 eh, je bila podpisana konvencija o nesnaževanju na, zraka na velike razdalje. Potem smo dobili še osem protokolov in osmi, torej Göteborški protokol je namenjen zmanjševanju zakisljevanja, eutrofikacije in prizemnega ozona. Za različna onesnaževala zraka so določene mejne vrednosti. Leta 2012 eh, je bilo pregledanih eh, več um, uvodnih izjav oziroma prilog. Vključene so bile tudi saje kot onesnaževalo. In pogodbenice pri tej konvenciji morajo zdaj to podpisati, zato da bodo cilji postali zavezujoči. Göteborški protokol se izvaja prek eh, direktive v Evropski uniji in zadnje spremembe bodo tudi vključene s pregledano direktivo. Eh, stopile pa so v veljavo 31. decembra leta 2016. Mislim, da bo ta pregledan protokol Eh, bistveno prispeval k izboljšanju človeškega zdravja in okolja, um, predvsem, ko gre za čezmejno onesnaževanje zraka. Pozdravljam tudi okvirni sklep sveta in predlagam, da ga parlament podpre. Tukaj imam tudi poročevalce v senci, pri tem dosegu so mi pomagali in uh, začeli bomo z njihovimi prispevki. Gospod Pavluč je prvi. di emendamenti. Hvala, gospa predsednica. Gre za ratifikacijo amandmajev, s katerimi se strinjamo. To so spremembe k Göteborškemu protokolu. Tukaj se zaostrujejo določene omejitve in menje vrednosti pri različnih onesnaževalih. To je amandma, ki po našem mnenju gre v pravo smer, tako da ga bomo podprli. Hvala. Hvala, gospod Pavluči. Gospa Grling. Hvala. Tudi sama nimam uh, kaj dodati. To podpiram in se veselim dneva, ko državljanom ne bo več škodil onesnažen zrak. Hvala. Je tu prisoten kdo iz skupine Alde? Gospa Konečna, vi ste naslednji. Ne? Nič ne boste povedali, dobro. Lahko rečete, da to podpirate, gospod Eichhout. Kaj novega, prosim? Lahko bi rekel, da tega ne podpiram. To bi bilo novo, ampak eh, ne bi držalo. Zato, ker tudi sam podpiram eh, ta medma. Popolnoma prav imate, gospa predsednica, ko pravite, da Evropska unija to izvaja prek eh, nacionalnih omejitev za emisije. Pri prejšnjem dosjeju ste videli, da je Evropska unija vodila na tem področju in to je vodilo tudi v globalne dejavnosti in globalne ukrepe. Tukaj pa vidimo, da države članice eh, med eh, pogajanji niso kazale posebnega navdušenja oziroma rekle so, da ne smemo preseči Göteborškega protokola. Tako da Evropska unija lahko postane vodilna, ko govorimo o nesnaževanju zraka in uh, uh, zdravju ljudi. Torej, če države članice nočejo prevzeti vodstva, bo to storila Evropska unija. Eh, mi vas pri tem podpiramo. Hvala, gospod Eichhout. Gospod Pedicini. Allora, la dico io qualcosa di integrativa. Mm, bom še jaz nekaj dodal. Moja skupina seveda tudi podpira ta amandma. Edino prav je, da, to, da tukaj upoštevamo tudi eh, kratkoročna onesnaževala. Govorimo pa tudi o čezmejnem onesnaževanju, zato moramo omeniti tudi nedavno odločitev predsednika Trumpa. Eh, ZDA zdaj uporablja premog kot glavni vir energije. Torej, Eh, to pomeni, da cene ne bodo plačevali samo ameriški državljani, ampak cel svet. Zato moramo v Evropski uniji biti pogumni, da podpremo kakršno koli pobudo, ki bi eh, eh, spodkopala to odločitev v ZDA. Nekateri podpirajo TTIP ali pa CETO, ampak to še ni bilo sprejeto. Številna Eh, multinacionalna podjetja ti sporazumi zadevajo. Pa tukaj ne gre samo za to, da bo Trump zdaj opustil pariški sporazum, ampak če eh, bomo opustili Titi Pinceto, eh, bo to prav tako slabo. Gospod Anders, v imenu komisije. Pozdravljeni in hvala za vaše delo pri tem dosjeju. Veseli nas, da gre ta ratifikacija naprej. Kot smo omenili v razpravi, oziroma kot je bilo povedano, eh, odločitev komisije sega že nazaj v leto 2013. Takrat je bilo to objavljeno kot eh, del svežna za čistejši zrak, skupaj še z dvema zakonodajnima predlogoma, ki sta tudi tvorila ta svežen. Šlo je za direktivo o nacionalnih eh, omejitvah glede emisij in pa za direktivo o Eh, obrate eh, z notranjim izgorevanjem. Torej, ti dve direktivi sta eh, že bili sprejeti. Ta protokol pa so ratificirali šele trije partnerji, ZDA je tudi med njimi in Evropska unija bo protokol prav tako ratificirala. Upamo, da čim prej. Ratifikacija Evropske unije bo tlakovala pot za države članice, da to tudi storijo, prav tako sosedne države, eh, naprimer v vzhodni soseščini, torej vzhodna Evropa in pa osrednja Azija. Upam, da bo ta sklep prispeval k temu, da se revidiran protokol čim prej ratificira. Tako kot nekateri člani bi tudi mi radi povdarili, da je pomembno aktivno sodelovanje s tretjimi državami, ko gre za zmanjševanje škodljivih emisij. Nedavne študije so pokazale, da povečanje onesnaževanja na Kitajskem in v Indiji vpliva uh, tudi uh, na onesnaževanje v EU, ne, kaj ti, ti uh, eh, delci prepotujejo dolge razdalje. Uh, in pridejo tudi k nam v EU. Tako da je ta konvencija zelo pomembna. Prav tako druge mednarodne strukture za sodelovanje, naprimer koalicija za podnebje in čist zrak. Zelo pozdravljamo vaša priporočila in upamo, da bo glasovanje jutri pozitivno. Še ena stvar, ki jo hočem omeniti v zvezi s tem, oziroma s tem, kar je povedal gospod Eichhout to, da države članice ne želijo preseči oziroma niso hoteli izboljšati Göteborškega protokola. To je eh, res eh, za leto 2020. Göteborški protokol postavlja omejitve do leta 2020 in tudi potem eh, nova direktiva o novih omejitvah za države članice pa predstavlja tudi omejitve, ki veljajo eh, do leta 2030, torej te omejitve pa so že strožje. Hvala vsem za podporo temu dosjeju. Rok za vlaganje prilogov spremem je danes do petih, če kdo želi še kaj vložiti, jutri pa bomo glasovali v odboru Envi, na plenarnem zasedanju pa upam, da septembra. A zdaj gremo naprej. Tukaj gre za nekaj ugovorov. To so ugovori v skladu s členom 106 poslovnika in sicer za pogoje za odobritev aktivnih snovi. Eh, to so snovi tiametoksam, imidakloprid in klotianid. Upam, gospa Grling, da sem to prav um, izgovorila. hvala naši poročavki, gospod Grling. In uh, izvolite besedo, da nam boste nekaj povedali o tej temi. Pravzaprav teh snovi sploh ne bom izgovarjala, do no, za neonikotinoidi. In eh, komisija bi rada eh, povečala omejitev za te tri snovi. Um, najprej sem bila presenečena, ko sem to izvedela, kaj ti eh, trenutno poteka uh, primer na sodišču. Um, ocena novih znanstvenih dognanj uh, še ni bila zaključena. EFSA je nekaj predstavila, ampak to še ni potrjeno. In, uh, in sodišče je ugotovilo, da uh, Eh, trenutne snovi niso imele negativnega učinka na opraševalce. Naše možnosti za ogovor eh, so omejene, ampak tukaj se mi zdi, da je komisija res presegla svoje pristojnosti. Zato sem tudi vložila ta ugovor. Imamo člen 21 uh, eh, uredbe 1107 skozi 2009. Uh, ta omogoča komisiji, da eh, določene snovi omeji, eh, samo takrat, ko kriteriji, eh, ko so izpolnjeni in ko so zato na voljo tudi znanstveni dokazi. Tukaj pa ni dokazano, da bi te snovi predstavljale nespremljivo tveganje za kolonije čebel. EFSA je opredelila visoko tveganje, ki ga predstavljajo te tri snovi. Ampak eh, tudi, če pustimo ob strani kritiko usmeritvenega dokumenta v čebelah, eh, še vedno eh, ni bilo dokazano in komisija tudi ni upravičila te svoje trditve, da so tveganja nespremljiva. Zato kriteriji niso izpolnjeni. Ti predlogi so um, bili uh, pripravljeni na podlagi nekih vrzeli v informacijah, torej podatkov ni dovolj. Poleg tega komisija krši načelo proporcionalnosti in eh, na kmetijstvo bo to imelo velik učinek. Imamo protokol 2 in pa sodno prakso in eh, ta kaže, da eh, mora biti ukrep proporcionalen in primeren. Nobenega dokaza ni, da bi bil ta Mm. da bi bil ta ukrep eh, primeren, zato ker eh, niso za to dali nobenih znanstvenih dokazov in ker eh, se ti stovi uporabljajo tudi na rastlinah, ki jih čebele sploh ne vprašujejo. Potem imamo tudi določene druge predloge, torej da bi se uh, sadile rastline, ki uh, niso privlačne za čebele in tako naprej. Komisija bi morala počakati na zadostne znanstvene dokaze in pa na zaključke sodnega primera. Komisija pri tem ni zavezana boljšemu upravljanju, kot bi morala biti in zato. Uh, sama temu ugovarjam. Uh, imam uh, znanstvene in pa pravne argumente, poleg tega pa imam še uh, eno motivacijo, namreč komisija ni razmislila o posrednih posledicah, ki bi jih tako ukrep prinesel na okolje, bi to imelo škodljive učinke. Uh, Eh, potem bi se razširili alternativni pesticidi, ki bi škodili tudi drugim eh, organizmom, povečali bi tudi eh, izpuste CO2. To je negativen neto učinek. Potem, če bi kmetje zamenjali gojenje kultur, to bi tudi prineslo negativne učinke zaradi prepovedi teh snovi. To tudi ne pomeni, da bi se snovi nehali uporabljati, preprosto bi jih dobivali eh, od drugod eh, in eh, stvari se tako ne bi uredile. Pa še ena stvar, ki se mi zdi mogoče najbolj pomembna, še posebej za ta odbor, ki se tudi ukvarja z zdravjem čebel. Mi se veliko osredotočamo na neonikotinoide. Sama mislim, da ni dokaza, da ti predstavljajo eh, velik problem. Pred petimi leti smo tudi že eh, glasovali o njih. Eh, zahtevali smo več denarja za raziskave glede smrtnosti čebel. Vzpostavili smo določene referenčne laboratorije. Zdaj ni več govora o tem, zdaj se govori samo še o neonikotinoidih in eh, torej pozornost se je preusmerila z pravih problemov. Mislim, da bi morali pozornost ponovno začeti posvečati pravim temam, ne pa se ukvarjati s pesticidi, eh, za katere ni dokazov, da bi bili škodljivi. Eh, mislim, da gre tukaj tudi za neka ideološka nagnjenja in uh, vem, da so se na kolege obračali tudi lobisti in druge skupine. Name se obračajo nevladne organizacije, ki so prosti, proti pesticidom uh, eh, in uh, lobirajo pri meni, torej da bi se uh, Eh, s časoma ukinili pesticidi, eh, ne povejo pa nič v zvezi s tem, kako naj bi se v prihodnje eh, prehranjevali, kako bomo zagotovili dovolj prehrane. Mislim, da bi morali govoriti o tem, kako uporabljati pesticide bolj odgovorno, naprimer kako zagotavljati, da bodo količine primerne, da se bodo uporabljali na pravih krajih in tako naprej z visoko tehnologijo. sama sem bila priča um, že skoraj 18. trialogom, ko gre za pesticide. Pri teh snoveh eh, do uh, razprševanja sploh ne prihaja. Zakaj bi torej eh, te snovi prepovedali in potem na mesto njih uporabljali neke druge, ki se uporabljajo v večjih količinah z razprševanjem. Vsak ima o tem svoje mnenje. Moje mnenje je, Eh, je tako, kot sem vam ga predstavila. Eh, nekateri pa vem, da sodelujete oziroma saj podpirate te napade na določene proizvode, ki so povsem zakoniti. Sama bi vas rada spomnila samo še na uh, naslednje. Državljane neposredna demokracija zelo zanima in uh, v zvezi s tem smo pripravili uh, srečanje na eh, temo znanosti, znanost, ki je pomembna. Eh, z nami bodo tudi eh, strokovnjaki, ki bodo dokazali, da je treba vse skupaj utemeljevati na znanstvenih dokazih in ne na čustvenih dokazih. Dragi kolegi, moram vas opozoriti, da moramo ob 11. začeti s skupnim sestankom z odborom ITRE. Tako da prosim, če se govorci zdaj omejite na eno minuto. Seznam je kar dolg, upam, da nam bo uspelo. Lahko uporabim tudi Dontov sistem, da nekateri dobijo besedo, drugi pa ne. Ampak vse bi vas prosila, da eh, se ne lotevate podrobnosti. Najprej poročavavci v senci v imenu skupin. Gospod Lenz bo prvi v imenu skupine LS. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Najlepša hvala, predsednica. Čisto kratek bom. Danes govorim v imenu kolega Petra Jara. Tako da bi rad uh, eh, podaril, da lahko pritrdim predlogom za ogovore, ki jih. Uh, je obravnavala gospa Girling. Razlogi za to so štirje. Torej, kolega Jar navarja štiri razloge. Najprej komisija je uporabila m, mm, pravno podlago pri, obli, pri podajanju um, predlogov direktive vendar pa se ugotavlja, da so neonikotinoidi snovi, ki se zavračajo tudi na podlagi usmerjevalnega dokumenta za čebele. EFSA bo pripravila svoje dodatno mnenje novembra in. Eh, sprašuje se kolega, kako se lahko sprejemajo odločitve, ne da bi predtem prejeli pod vse potrebne informacije, tako da bi morali počakati na mnenje EFSE. In uh, tretjič, uh, predlog niso razmeren. Morali, ker predlog predvideva tudi prepoved uh, sajene sladkorne pese. Ob, pri tem pa niso bili upoštevani vsi dejavniki. In uh, četrtič, uh, neotinikotinoidi in nevarnost za opraševalce ne velja v primeru vseh um, kultur, tako da ta predlog ne bi upoštevan tako da bi ta plejad lahko plival tudi na druge polščine. Lahko bi se razvile tudi, eh, tudi opraševalci, ki so rezistentni na to vrstne snovi. To je torej mnenje kolega, ki me je prosil, da danes predstavim njegovo mnenje. Hvala. Hvala, gospa Götteland. Um, hvala. Razumem, da imamo časa malo. Eh, skušala sem določene dele svojega prispevka črtati, ampak prosim, ne prekinjajte me, ker je to res pomembna tema. Moja skupina se s tem um, zelo ukvarja in tudi dolgo smo se pripravljali na to temo. Mislim, da imamo v Evropi resen problem. Eh, čebele umirajo, dobivamo pa tudi znanstvena poročila, ki kažejo na to, da so kemične snovi eden od razlogov za ta upad populacije čebel. Eh, večina znanstvene skupnosti se strinja, da neonikotinoidi tudi eh, povzročajo škodljive učinke na čebele. Zato se tukaj ne strinjam s poročavalko. Eh, te tri snovi um, je delo prepovedala EFSA leta 2013. E, ugotovila je tudi, da predstavljajo visoko tveganje za čebele. In zato je bila uvedena delna prepoved, da se začasno prepove te snovi. Ampak od takrat eh, smo dobili tudi znanstvene študije, ki potrjujejo to, da neonikotinoidi predstavljajo grožno za številne vrste, ne samo za čebele, tudi za metulje, hrošče, vodne žuželke in celo ptice. In to so res nevarne snovi. Te ugotovitve še krepijo potrebo potem, da se e, uveljavi moratorij za te snovi. E, znanstvena dognanja so se še izboljšala, e, znanja je vse več v zvezi z neonikotinoidi. Mm, in zato mislim, da je res pomembno, da prepoved podpremo. Končno komisija dela nekaj za to, da bi preprečila škodo za ekosistem, ki jo povzročajo te snovi. Mislim, da bi morali te snovi prepovedati. Vsi podatki, ki smo jih prejeli, kažejo, da učinki na čebele, um, da so tu, da um, se jih ne da zanikati, um, nadomestila in pa uh, previdnost. To sta načeli, ki ju vedno zagovarjamo. Štiri 5,5 milijonov Evropejcev nas pri tem podpira, kajti podpisali so peticijo, da prepovemo neonikotinoide. Mislim, da bi morali eh, na dogodku danes zvečer, ki ga je omenjala poročevalka, govoriti tudi o tem. Pomembno je, da mi kot parlament, eh, da se zavzamemo za zaščito čebel in pa za načela Namreč, eh, da se samo znanstveno dokazano neškodljive kemikalije lahko uporabljajo v Evropi. Gospod Florenc. Ne, lepša hvala, gospa Girling. Veste, da vas zelo cenim in številne pobude sem podporil. Ampak mislim, da ste danes storili korak v čisto napačno smer. Mislim, da vas je zaslepilo mnenje kemične industrije. To besedilo, ki ste ga, ta besedila, ki ste, ga, ki ste jih predlagali, to so besedila, ki sem jih seveda natančno prebral, ampak poglejmo si praktične vidike. Neonikotinoidi in škropljene semen, to je čisto enostaven postopek. Semena so obdana s plaščem, ki vsebuje neonikotinoide in teh neonikotinoidov je več vrst. In od srede avgusta do začetka maja je seme nenehno izpostavljeno tem snovem. Če septembra recimo pride do razširitve določenega škodilca, bo v nekaj urah eh, poginil. In uh, v tem odboru vedno znova govorimo o raznolikosti rastlin. In pogosto pozabljamo na to, da zaradi uporabe škodljivih snovi lahko pride do umiranja številnih uh, vrst. Tule ne gre samo za čebele, tu gre za tudi nepredstavljivo raznolikost eh, organizmov na naših eh, poljih. In če pravite, da bo šlo sedaj za uporabo sladkorne pese, ki ne cveti, in tega, se, s tem sem se seznanil v zadnjih 15 letih, ko delujem kot strokovnjak na področju kmetijstva. Uh, Na voljo imamo tudi takšno vrstno sladkorne pese, ki ne cveti, ampak uporaba določene kulture bo seveda imela učinek na celot tudi na druge polščine. Podjetje Bayer, ki je seveda v španoviji s proizvajalci, opaža, da je boj proti pesticidom kontraproduktiven. Sam sem zauzet eh, kmetovalec in eh, sam bi zagovarjal eh, uporabo škropiv. Samo enkrat poškropite pridelek in na to imate tudi ustrezne dobre rezultate. Mislim pa, da ni razumno, da bi sedaj predvidevali, da ne bi mogli več srediti sladkorne pese, recimo. To je nepredstavljivo. Ne, ne, mor, ne gre za to, da bi morali nujno uporabiti samo neonikotinoide ključno pri mojem sporočilu je to, da uporabljajo, obstajajo tudi alternative. Tisti veliki akterji v svetu izrabljajo ta or, odbor, zato da bi še nekaj let lahko prodajali visoko toksične proizvode, dokler ne bodo čez par eh, let eh, proizvedli manj škodljivih eh, snovi. Tako da prosim, ne nasedite jim. Če želimo, da bodo naši sinovi in ščere in vnuke še lahko videli opraševalce ali pa žuželke na naših poščinah, potem je treba prepovedati uporabo takšnih stovi, ne potrebujemo jih. Najlepša hvala, pozvala pa bi vas, da ste veliko bolje drnati. Govorili ste tri minute, tako da mislim, niste podali dobrega zgleda za naše kolege. Gospa Konečna, prosim. Stručna, pretože. Najlepša hvala, čisto kratka bom. V imenu celotne skupine GUE NGL moram reči, da smo zelo kritični. Kritični že do tega, da se sploh treba ukvarjati s to temo. Sicer razumem, da imajo vsi pravico, da predlagajo karkoli pa želijo, ampak mi bi bili zelo prezvidni, ko gre za proizvajalce neonikotinoidov in za kmete. Tako da vprašajmo se, kakšen bo svet brez čebel? Ničesar ne bo. Neonikotinoidi dokazano škodijo čebelam. To je dejansko že bilo dokazano in zato moramo biti izredno previdni. Če v ekosistemu ni čebel, potem ni ničesar. Če uničimo čebele, potem eh, bomo verjetno vsi presenečeni. Nič nam ne bo pomagalo. Nobene kemikalije noben drug ukrep, tako da GUE in GL ne bodo nikoli podprli takšnega ukrepa, ki bi ogrozil ekosisteme v celotni Evropi in tudi izven nje. Če se lahko branimo, potem bi vas pozvala, da to tudi storimo, ker ti to je edina priložnost, da zaščitimo prihodnjo generacijo, ne samo čebele, ampak življenja na zemlji nasplošno. Hvala. Najlepša hvala, predsednica. Spregovorila bom v osebnem imenu in ne v imenu poročevalke v senci za Alne. Strinjam se popolnoma s kolegico Gerling in gospoda Florenca bi rada vprašala, ali biološko kmetuje na svojih poljih in a, zanima me, kakšne alternativne proizvode uporablja. Meni se zdi, da. Um, temelji prepoved eh, na podlagi znanstvenih eh, dogan. Ampak eh, v primeru teh proizvodov še nimamo znanstvenega mnenja. Tudi usmerjavni dokument se trenutno še preučuje, tudi sodba sodišča še ni na voljo, o tem so spregovorili tudi kolegi. Države članice prav tako še niso odobrile uporabe, tako da kolikor vem, ni nikakršnih alternativ, sploh eh, ko gre za premazna sredstva. In proizvod, ki se premaže, naprimer eh, z najnovejšo tehnologijo, ne vpliva eh, na podtalnico. Je pa res, da sicer še nisem prejela nikakršne strokovne študije, ki bi z praktičnega vidika glede praktične uporabe dokazale, da je klot. Dakle tianit in midakloprit ali tiametoksan dejansko vplivajo, tako kot ste dejali, na čebele. Tako da bi vas prosila, da se pri svojih argumentacijah poslužujete znanstvenih utemeljitev. Tako da podpiram uh, predloge gospe Gerling. Najlepša hvala, gospod Farija. Ja, eh, telegrafik. Najlepša hvala, gospa predsednica. Čisto kratek bom. Glede tega vprašanja se mi zdi, da bi morali slediti načelu previdnosti. Čeprav ne vemo zagotovo, ali so te snovi škodljive, je jasno, da se je populacija čebel v zadnjih letih v Evropi drastično zmanjšala, bodi si zaradi požarov ali pa uporabe insekticidov v kmetijstvu ali zaradi drugih dejavnikov. Mi moramo torej zaščititi naše kmetijstvo. Zato moramo preprečiti širjenje škodljivcev. Glede neonikotinoidov, čeprav nimamo na voljo znanstvenih dokazov, bi morali upoštevati načelo previdnosti in kot je dejala gospa Gerling, bi morali jutri glasovati v prid tem predlogom. Evropska unija je že prepovedala nekatere neonikotinoide in včasih študije pokažejo povezavo med uporabo teh snovi in zmanjšanjem populacij čebel. Tako da bo naša skupina glasovala jutri za te predloge. In gospod eh, Florence, ko se odpeljete na svoja polja, morda boste ugotovili, da kar naenkrat ne boste več potrebovali, vam ne bo treba vklopiti brisalcu zaradi tega, ker ne bo več nekakšnih insektov, ki uh, bi vam uh, lahko umazale vetrobransko steklo. Hvala. And, uh, this... Najlepša hvala, predsednica. Ja, res je, to je zelo politična razprava. Razprava, ki bi jo morali pravzaprav prepustiti strokovnjakom in znanosti. Pomembno se mi zdi, da imamo postopek, prek katerega EFSA poda mnenje komisiji in na to se komisija skupaj s strokovnjaki odloči, ali bodo upoštevali ta mnenja ali ne. Tako da tudi z postopkovnega vidika se še vedno zastavljajo nekatera vprašanja, ki pa jih kolegica Gerling tudi izpostavlja v svojem poročilju. Razprava teče tudi o usmerjevalnem dokumentu. Lahko, morda bi lahko komisija spregovorila o tem. Komisija in države članice so ugotovile, da je treba revidirati ta dokument v določeni meri in zanima me, v kolikšni meri bo to dejstvo vplivalo na to odločitev, da se neonikotinoidi prepovejo. In drugič, leta 2012 je komisija v svojem poročilu dejala, da ni povezave med trenutno uporabo pesticidov in uh, zmanjševanjem populacije. Zanima me, ali komisija preučuje tudi uporabo pesticidov. Ali tu sledi samo lastnostim proizvodov in se ne okvarja toliko z dejansko uporabo proizvoda. Zanima me, kaj komisija počne na tem področju. Poleg tega bi želel odgovor na vprašanje, zakaj smo se odločili za spodbojanje uporabe mm, posevkov, ki ne privlačijo opraševalcev. Kakšna je vaša argumentacija tu? Hvala. Najlepša hvala, gospod Eichhout. Najlepša hvala, predsednica. Najprej bi rad čestital Julie Gerling za aktivno ugovarjanje izvedbenih aktov, glede na to, da smo bili vedno zelo kritični na tem področju, ampak vesel sem, da sedaj opažate, da so izvedbeni akti lahko tudi koristni. To me veseli. Julie, res sem vesel, da je tako. Prav tako sem vesel, da zelo jasno razločuješ med vlogo EFSE kot ocenjevalca tveganja in eh, komisijo, ki na to spreme polič, politično Odločitev. V drugih razpravah imamo občutek, da je treba vedno slepo slediti EFC. Julie Gerling pa tu uporablja diferenciran pristop in vesel sem, morda bi to lahko uporabili tudi v nadaljnih razpravah. Glede osebine. Julie Gerling je dejala, da nekateri vodi ideologija. To razumem, ampak sami imamo v mislih drugačne ideologije, kot jih je omenjala gospa Gerling. Kajti, če si pogledamo sklepe EFSE iz januarja 2012, ko gre za visoka akutna tveganja in ko gre na to za odločitev komisije maja 2013, skupaj z obljubo, da bo prišlo do nadaljne preučitve dokazov čez v roku dveh let, kar pomeni, da je komisija bila obvezana, da stori še nekaj nadaljnih korakov. Na to je nadaljevala z delom tudi EFSA. Uh, V prepovedi iz leta 2012 je šlo za zimske posevke, ne spomladanske. In eh, sedaj smo leta 2016 ugotovili, da prihaja tudi do tveganja za zimske posevke in eh, da to lahko posega tudi v spomladanske posevke. Nekateri so omenili predvidnostno načelo, pa še vedno zagovarjali ogovor in te argumentacije ne razumem, kajti če sledimo previdnostnemu načelu in um, priporočilom znanstvenikov in uh, ugotovitvam komisije, potem je predlog uh, komisije smiseln, ugovor pa ni. Tako da mislim, da pri teh ugovorih ne sledimo toliko znanostni, kakor ideološkim prepričanjem. Hvala. E, tutaj część pytań już. E, Gospod Garzi. Wydaje mi się, że e, no, mamy. Najlepsza chwala. Mislim, da gre tu za dva elementa. Najprej glede tega, ali bi prepovedali uporabo snovi, ki vsebujajo omenjene aktivne snovi. In drugič gre za to, da bi morali počakati na nadaljna znanstvena mnenja, torej počakati bi morali na mnenje EFSE. Pri vsem skupaj pa se mi zdi pomembno, da vse to preučimo racionalno. Sedaj pa se mi zdi, da vodimo bolj čustveno razpravo. Slišali smo, da bo prišlo do izgub v kmetijstvu in da bi lahko uporabili tudi druga sredstva in alternativne metode, kot je dejal gospod Florence in tudi nekateri drugi kolegi. Zdi se mi, da moramo objektivno pogledati na zadeve raz, v razpravah nas ne smejo voditi čustva. Delati bi morali na podlagi dejanskih ugotovitev, na podlagi dokazov. In obvezani smo pravzaprav k temu, da sprememo racionalno odločitev. In zato meni, da bi bilo treba tudi ustrezno glasovati. Je pa jasno, da izkušamo pritisk z obeh strani. In zastavlja se vprašanje, ali so glasovi nevladnih organizacij enako pomembni kot glasovi proizvajalcev. V tem je pravzaprav dilema. Slišali smo argumente za in argumente proti. In sedaj se bo moral pač odbor odločiti. Najlepša hvala in na zadnje še gospodali. Najlepša hvala, predsednica. Vesela sem, da slišimo, da je na portugalskem veliko čebel, kajti v drugih državah članicah eh, zagotovo ni tako. Upoštevati je treba tudi pomembnost čebel za evropsko kmetijstvo in svetovno kmetijstvo. Čebele bomo potrebovali tako danes kot jutri in zaradi tega je treba zavarovati kolonije čebel, ker so ključnega pomena za naše družbe, sploh ko gre za proizvodnjo hrane. Veliko je bilo govora o znanstvenih študijah in o znanstvenih pregledih. In res je, kar nekaj znanstvene literature je na voljo, ki naprimer kaže, da neonikotinoidi ne škodijo samo mm, čebelam, ampak eh, tudi vodnim organizmom, eh, pticam in metuljam recimo recimo tu, študije univerzne, tudi študije Greenpeace so to izpostavile, pa tudi druge študije pravijo, da prihaja do zmaševanja ko, koloni čebel pri posevkih, ki so tretirani z neonikotinoidi in zaradi tega prihaja do zmanjševanja števila koloni čebel. Zato je treba upoštevati tudi mnenje EFSE, ko govorijo o visokem tveganju za čebele ali pa ko govorijo o visokem tveganju, ki ga ne gre izključiti. In res je sicer morda, da te tri substance niso poglavitni razlog za zmanjševanje števila kolonij. So pa zagotovo eden izmed možnih razlogov za zmanjševanje števila čebel. In menim, da je izvedbena uredba komisije, da bi prepovedali te tri substance pravi korak za to, da bi ohranili populacijo čebel. Kajti v končni fazi ne moremo še naprej postopati tako, da pač eh, slišimo pripombe, da so te snovi pač nujno zlo, da se s tem vrši pritisk na nas, da pač odobrimo kakršnokoli snov, ki se uporablja v kmetijstvu, čeprav se boj prinaša visoka tveganja. Ta odbor in ta parlament morata zaradi tega zavzeti jasno stališče. Hvala. Hvala, sedaj pa gospod Berend za komisijo. Thank you very much, Madam Chair. Najlepša hvala, predsednica. Uvodoma bi izpostavil, da ima gospa Gerling popolnoma prav, kakršnikoli ugovor na kakršnikoli ukrep bi moral temeljiti na preverbi izvedbenih pooblastil komisije. In tu moram reči, da ukrepamo strogo v skladu s tem, kar omogoča uredba o pesticidih. Gospod Ajkal je to tudi dobro predstavil. Leta 2013 so bile pre, sprejete smernice glede neonikotinoidov in vlagatelji so imeli možnost predlobi, predložiti dokaz za to, da so pokazali, da so druge uporabe dopustne. In ko so bili dokazi predloženi, so ugotovitve EFSE e pokazale, da nekatere izmed teh eh, ramp eh, niso eh, varne. In zaradi tega je, se je komisija odločila, da bo revidirala prejšnji sklep in prepovedala je rabo, ki ni varna. Tako da res sledimo postopkom iz uredbe. Gospa Gerling je omenila tudi študijo skupnega raziskovalnega centra, ki je dejala, da ni neugodnih vplivov na opraševalce, ampak mislim, da ste s tem napačno povzvedili ugotovitve. To je šlo za anketo med kmetovalci glede tega, kako so se odzvali na prepoved do leta 2017 in eh, res so se odzvali tako, da so uporabili alternativne metode in vaša trditev, da alternativnih meso, metod ni, je nepravilna. V enem izmed vprašanj so kmete poprašali potem, uh, kaj menijo glede opraševalcev. Tako da to ni bil dejanski eh, pregled vpliva na zdravje čebel ali na njihovo število. Gospa Grling je dejala, da so daravna, glavne težave EFSE povezane z pomankanjem informacij. In tu bi podari, da uredba govori o tem, da je najprej treba dokazati varno uporabo. In tu so sklepi EFSE izredno jasni. Številni ste se osredotočali na usmerjevanje dokument glede čebel, ki ga uporablja EFSA pri pripravi svojih ocen. Tu bi najprej dejal, da je prejšnji usmerjevalni dokument, dokument EPO o čebelah, dokument, ki ga vsi obravnavajo kot zastarelega, nepotrebnega zaradi tega, ker eh, ne vsebuje smernic, ko gre recimo eh, za premaze ali škropljenje semen eh, in vpliv na čebele. Uh, Tako da mm, so, je posodobljena različica usmerjevalnega dokumenta bolj aktualna in najboljša možna podlaga za trenutno delo. Gospod Aikot je spregovoril o morebitni reviziji usmerjevalnega dokumenta. Tega ne moram potrditi, ne moram se odzvati na to, ker ne vem, kam se bodo zadeve obrnile. Gospod Hodoma je spregovoril tudi o nekaterih poščinah, predvsem kar se tiče sladkorne pese. Eh, EFSA pravi, da sladkorna pesa privlači čebele zaradi tega, ker EFSA ni mogla izključiti mm, dejstva, da pod določenimi pogoji morda mm, bi veljalo obratno. Ko gre za ta primer, je EFSA jasno dejala, da prihaja tudi do tveganja za poščino, ki bi jo posadili potem, ko smo zasadili sladkorno peso. In, uh, Slišali smo tudi, da snovi lahko obsta, ostanejo mm, v prsti tudi potem, ko je prvotni posevek že bil pobran, tako da je treba upoštevati tudi to tveganje. Gospa Gerling je govorila tudi o donosnosti posameznih polščin in o vplivu uvozov in o možnosti preučitve alternativnih možnosti pred prepovedjo. Uredba o fitofarmacevskih sredstvih o tem ne govori. Če bi mi predvidevali kaj takšnega na podlagi uredbe, bi torej res prekoračili naša poblestila. In ena zadnje, se strinjamo z gospod Grling, da je treba izvesti še nadaljne študije, sploh ko gre za zdravljenje čebel in za opraševalce. In v okviru obzore 2020 je to tudi možno. Parlament je pravkar odobril pro pilotni projekt za nadaljno preučitev zdravja čebel v povezavi z onesnaževanjem okolja tudi prek eh, pesticidov in tudi komisija dela na načrtu za opraševalce. Potem se je bilo zastavljeno vprašanje, ali se ukvarjamo samo z intrinzničnimi lastnosti aktivnih snovi ali preučujemo tudi uporabo v praksi. Imamo na voljo direktivo za uporabo pesticidov, tako da preučujemo tudi to področje in komisija bo letos pripravila poročilo glede izvajanja te direktive, glede tega, ali so bili ciljni izpolnjeni. Tako da, da, res je, preučujemo tudi uporabo ne samo inherentnih lastnosti snovi. Da bi prihranil nekaj časa, bom sedaj zaključil, čeprav bi lahko podal še kakšno pripombo. Hvala. World, so. Ja, res je, potrebujemo čisto vse čebele na svetu. Sedaj pa dajem besedo gospe Gerlik. Prosim, bodite kratki. Hvala, se bom potrudila. Moram reči, da sem vse pripombe, ki sem jih slišala, vsekakor pričakovala. Morda pa je bil ton nekoliko nepričakovan. Ampak vseeno hvala kolegom za vse pripombe. Sedaj bi lahko porabila 20 eh, minut, da bi se odzvala na vse pripombe. Gospa Jutelant je govorila o previdnosti in o načelu nadomestitve, da želi, da upoštevamo ta, te dve načeli. Ampak tule načela nadomestitve ne moremo nikakor upoštevati. Mislim, da je pravi čas, da začnemo. Uh, dejansko razmisliti o tem, da bi revidirali zakonodajo na področju fitofarmacevskih sredstev z vidika načela možnosti nadomestitve. Kajti jasno je, da bodo osnovi, ki so všle, ostale v prsti in lahko se bodo tudi razširile na širše območje. Učinek nadomestitve je včasih lahko tudi slab. Zakaj torej ne razmišljamo o takšnih zadevah, ko govorimo o tem področju, ampak z tehničnega vidika imate prav, morda to um, ni vprašanje, ki se toliko nanaša na fitofarmacijski vidik, lahko pa bi pri kolegi, ki so uložili veliko entuzijazmo, zagovarjanje eh, čebel, uporabili nekaj energije, da preučijo tudi takšne vidike. Ne bom se poskušala v nadaljne pripombe, prihranila nam bom nekam časa. Najlepša hvala za vse pripombe in se veselim na daljnih razprav. Najlepša hvala. Jutri glasujemo, sedaj pa uh, gremo na skupno zasedanje z ITRE v 4.2. Hvala.